Dober večer vsem skupaj. V veliko veselje mi je, da vas ponovno vidim. Vseeno pa upam, da to ne bo postala redna praksa v Štrasburgu, ampak to seveda ni odvisno od nas. Komisija nam nalaga ogromno dela. No Dnevni red. Eh, ima kdo kakšno pripombo, če ne je dnevni red sprejet. Imamo tudi nekaj nujnih zadev, med eh, njimi glasovanje. Izredni sestanek našega odbora bo 25. oktober, to je v četrtek v Štrasburgu. In sicer od 8.30 zjutraj se upravičujem naprej. Popoldanska zasedanje v četrtek 18. oktobra, ki smo ga imeli eh, v rezervi, pač ne pride več opoštev in eh, jutranja eh, zasedanje oziroma jutranji sestanek bo potekal tako, kot je predvidemo. Dobili boste pa tudi dnevni red. Potem imamo tudi poročilo naše delegacije, ki so obiskale francoske Alpe. In sicer so vojske Alpe in departma Izer tema je bila uh, vpliv volkov. Eh, ta misija je potekala od 12. do 13. julija. Danes imamo jezikovni režim 20 jezikov, hvala vsem tolmačem in še to, eh, ta sestanek se prenaša neposredno po internetu. Prijeli ste tudi dnevni, eh, pardon, zapisnik naših sestankov z dne 22. 21. junija je 28. junija in če niče nima nobene pripombe na ta, eh, ta zapisnika, ju bomo potrdili. Kar pa zadeva eh, trenutno potekajoča medinstitucionalna pogajanja. Najprej eh, mehanizem civilne zaščite, prvi neformalni trialog je potekal 4. septembra. Institucije so teda imele prvo izmenjavo mnen o najbolj političnih vprašanjih eh, v tem dosejo. Kljub razlikam, ki obstajajo med stališči sveta in parlamenta, so eh, te razprave potekale v konstruktivnem vzdušju, saj si obe strani želita zaključiti ta pogaja dogajanja v času avstrijskega predsednika. Kar zadeva nabor civilne zaščite, se je so zakonodajalec odločil, da je treba razprave nadaljevati na tehnični ravni, zato da se pripravi pot za kompromis, ki bo predstavljen naslednjemu trialogu, ki bo 8. oktobra, se pravi eh, naslednji ponedeljek. Upam, da bomo takrat imeli boljše novice. Trenutno se zdi, da je svet se nekako zakopal v eh, svoja stališča in noče sprejeti naših stališč, kar zadeva mehanizem civilne zaščite. Potem prvi, eh, prvi zakonodajna točka našega dnevnega reda je vzpostavitev programa EU e Invest, te gospod Belet je tukaj, to je, on je poročevalec in kar takoj, eh, Ivo, ti dajem besedo. Najlepša hvala gospa predsedujoča investeu je naslednik efsi ja vendar pa je v bistvu veliko več kot efsi seveda moramo kot eh, odbor prispevati k temu programu eh, pristojni odbor je sicer econ Potem je pa tu še več eh, odborov, ki so dali svoje mnenje, en reči in kult. In to želim povedati na samem začetku. V osnutku poročila se želim osredotočati na pristojnosti našega odbora, to je odbora NV. Trenutno je na razpolago več finančnih instrumentov, v okviru različnih programov, ki potekajo paralelno. Imenoval bom samo dva primera, kajti vse to lahko preberete v prilogi k predlogu komisije. En primer. Instrument za financiranje naravnega kapitala in zaseb, eh, zasebno financiranje eh, za energetsko učinkovito, to je v okviru programa, eh, programa LIFE, eh, potem so še drugi različni instrumenti, ki se uporabljajo istočasno in namen Invest EU je integrirati vse te instrumente in vse te programe in to je dober cilj, ki ga seveda podpiramo. Ta reforma je pa seveda zelo obsežna. Glavni del tega programa oziroma predloga sestoji iz eh, sklada Invest EU, ki, ki lahko deluje na podlagi jamstev za financiranje projektov. Več različnih eh, programov je, eh, vzdržljiva infrastruktura, raziskave in digitalizacija 11 milijonov, majhna podjesnja 11 milijard in ne nazadnje investicije, socialne investicije in veščine ta del predstavlja 4 milijarde. Kot je že bilo rečeno, kar zadeva upravljanja pod EFSI, je upravljanje eh, jamstv bilo eh, zaupano ENP-ju. Ampak pri Invest EU se predvedeva eh, delovanje z drugimi bankami, se pravi na nacionalni in regionalni ravni in to je zelo pomembna sprememba glede na prejšnji način upravljanja. Kot sem rekel na začetku, želimo se osredotočiti na tiste vprašanja, ki so pomembna za naš odbor in večino drugih vprašanj v zvezi z upravljanjem sklada pa želimo prepustiti kolegom v uh, budget in ekon. Seveda pa želimo, da je parlament kot celota vključen v ta proces, ne glede na to, kakšna bo končna oblika upravljanja, bo parlament moral sodelovati v tem procesu pri oblikovanju eh, te oblike upravljanja. Želim se sedaj osredotočiti na tri pomembne stvari. Vzdržnost, eh, ki mora biti eh, prisotna posod, potem eh, vključevanje podnebnja v vsa področja in pa potem inovacije na področju nizkooglični eh, industriji. Kar zadeva eh, vzdržnost oziroma trajnostnjo, pozdravljamo predlog komisije, kajti leta bolj podarja aspekt vzdržnosti. Eh, vendar pa želimo, da opredeli minimalne zahteve za vsa področja politike, ne samo za infrastrukturo. Evropska komisija eksplicitno predvideva do, eh, preverjanje eh, trajnostni za to področje, želimo pa, da bi to bilo predvideno za vse programe ki jih bo pokrival Invest EU sklad. To se mi zdi bistveno. Z vedika eh, osnutka eh, poročila našega odbora. Potem še nekaj, kolegice in kolege, gospa predsedujoča. Evropska komisija eh, predvideva tudi izjeme za majhne projekte, ki se bodo opredelili z delegiranimi akti, In te eh, izjeme, ki že veljajo za majhna in srednja podjetja, pa morajo ostati. Torej, pre, eh, preverjanje eh, vzdržnosti oziroma trajnost, trajnostnosti, eh, tu je najpomembnejše vključevanje podnebnih eh, vprašanj v vsa področja. Eh, moramo tudi zagotoviti skladno s stališčem parlamenta iz eh, maja letos. Eh, in v MFF, v večletnem finančnem okviru, smo že predlagali več denarja za boj proti podnebnom spremembom in predlagali smo 35 eh, odstotkov celotnega sklada. Potem bi poleg tega želeli vključiti tudi zanesljive metode, sledenja, se pravi, da bi lahko spremljali eh, proces, ki poteka in programe, ki potekajo. V, tre, v trenutnem večletnem okviru nismo dosegli niti 20 odstotkov porabe za boj proti podnebni spremembo. To je omenjeno tudi v poročilo računskega sodišča julija ta 20 odstotni cilj se ne spoštuje in zato želimo dodati zanesljive metode spremljanja doseganja ciljev. In konkretno tega cilja 35 odstotkov. Sam sem tudi vložil predlog spremembe. Želel sem namreč jasno povedali, da kar zadeva to zanesljivo spremljanje, želimo eh, ločeno spremljati eh, financiranje na področju podnebja in pa na drugi strani okol, doseganje okoljskih eh, ciljev. To so področja, ki so za nas zelo pomembna omenil sem preverjanje trajnostnosti in pa vključevanje podnebja v vsa področja. Zadnja stvar, ki jo želim povedati, pa je ta investiranje v energetsko učinkovitost, v obnovljive vire energije je vedno večje vendar pa se soočamo z mnogimi izzivi na področju nizkooglične industrijske proizvodnje. Za te vrste industrijske proizvodnje bi želeli predvideti več možnosti v okviru Invest EU skladov. Potem so tu še posebni eh, projekti z visokim eh, profilom tveganja. Tu predlagamo več investicij v nizko oglične industrijske projekte. To je treba predvideti, zato da bomo lahko pospešili razogličenje evropske industrije. Zato smo od evropske industrije zahtevali, da opredeli industrijske interese, skupnega interesa, v sodelovanju z industrijo, tako da bomo vedeli, kakšni so ti projekti, ki so v interesu nas vseh in da bomo lahko ustrezno e, oblikovali sredstva za te namene. Ne želimo hiteti. Pozivamo k previdnostnemu pristopu, ko govorimo o industrijskih projektih, previdnostnemu pristopu tudi, kar zadeva uh, meje oziroma pragove eh, pri, kriterij, pri kriterijih eh, upravičenosti. Ko govorimo namreč o industrijskih projektih in, in če v teh primerjih previsoko eh, postavimo merila na začetku, s tem lahko izključimo določene projekte, ki bi sicer lahko bili izbrani dolgoročno ali srednjeročne neke revolucionarne rešitve se nikoli ne pojavijo kar preko noči. Želimo podpreti postopni napredek znotraj eh, Invest EU programa oziroma sklada. Eh, to so glavne, glavni podarki naših predlogov sprememb. Seveda se strinjamo se splošno usmeritvijo predloga komisije, želimo pa vašo podporo za eh, preverjanje eh, trajnostnosti, se pravi sustainability proofing in pa želimo vašo podporo tudi za eh, bolj ambiciozne cilje na področju eh, vključevanja podnebja ter za eh, vključevanje projektov z, visoki, eh, z visoko stopno tveganja. Torej, to so naši glavni predlogi in veselimo se že vaših predlogov oziroma predlogov poročevalcev v senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Belec. Sedaj pa eh, poročevalci v senci, najprej gospod Gramatikakis. Kirja Prodre, Agapitiši Nadelfi, Italana. Najlepša hvala, drage kolegice in dragi kolegi. Gospodu Beletu se želim zahvaliti in mu čestitati za njegovo poročilo. Zelo jasno je povedal, da bo se svojimi predlogi sprememb olajšal eh, delo vsem. Najpomembnejše je to, da je poročevalec povezal Invest EU z obveznostmi, ki jih je Evropa sprejela v okviru pariškega dogovora. Če smo bolj konkretni, če želimo doseči cilj eh, 35 odstotkov celotnega evropskega proračuna, moramo biti dosti ambicioznejši. Bolj ko, eh, moramo biti ambiciozni, kot je komisija. 50 odstotkov oziroma pardon, 15 odstotkov ni dovolj za uh, pokrivanje trajnostne infrastrukture in zato čisto pravilno poročevalec predlaga, da bo cilj za podnebje pokrival celo EU, torej en cilj za celo EU in sicer vse stebre, se pravi eh, trajnostna infrastruktura, raziskave in inovacije, majhna in srednja podjetja in socialne investicije. To je zelo pomemben prvi korak, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Menim, da moramo vse te stebre natančno preučiti in nakazati, katere projekte bomo izvajali na področju raziskav in inovacij bi lahko imeli inovativne projekte, ki bi omogočili penetracijo nove generacije obnovljivih virov energije in baterij. Moramo imeti eh, neodvisne sisteme s sistemom penetracije, ki bi dosegal 100%. Eh, to bi bili projekti primerni za izolirana območja in za otoke. Te eh, regije treba natančno preučiti. Eh, InvestEU je pa zlasti pomemben še za majhna in srednja podjetja. Bančna unija je trenutno še nedodelana in države, ki eh, poznajo eh, trenutno še vedno bančno krizo, bodo imele težave tudi z InvestEU. Mladi znanstveniki v državah, kjer je kriza, ne morejo ustvarjati podjetij in zato prihaja do neenakega, eh, neenakih stopn razvoja trga v Evropi. Ker pa zadeva socialna vlaganja, to je nekoliko manjši stebr, regije, ki so odvisne od, vis, od visoko intenzivnih, eh, od oglično intenzivnih industrij, zahtevajo poseben pristop. potruditi se moramo, da bo ta bitka eh, preprečila izključevanje eh, ljudi, ki trenutno delajo na eh, področju nizkoogličnih industrij. Gospod Federle, hvala lepa. Tudi jaz želim Ivo Beletu zahvaliti in mu čestitati za poročilo. V bistvu se strinjam s komisijo. Gospod Belet je dodal nekaj predlogov, ki izboljšujejo ta predlog. Zlasti podarjam večjo ambicioznost na področju vlagan v dejavnosti namenjene bojo proti klimatskim spremembam. Upam, da bomo lahko uporabljali vse štiri dele te scheme eh, in to da v isti smeri. Prav tako moramo zagotoviti, da bo eh, ta denar namenjen podnebju ustrezno porabljen, da ne bomo pripravili preveč različnih eh, projektov, da ne bo iz vsega skupaj nastalo neko božično eh, drevo, okrašeno po željah posameznih strank. Vsi moramo imeti isti cilj. Tudi jaz mislim, da je velika prednost. Eh, Združevanje teh štirih orodij, to bo zmanjšalo birokracijo, olajšalo investicije in eh, industrija bo dejansko lahko uporabljala sredstva, ki so na razpolago. In zato moramo zagotoviti, da bo tudi več eh, bank sledilo tej osnovni usmeritvi. Gospod Belet je podaril, nekaj, s čemer se strinjam, eh, kriteriji nacionalnih finančnih eh, prispevkov se morajo ujemati z mednarodnimi standardi. Naša politika mora iti v tisto smer, ki jo želimo in če to želimo doseči, moramo imeti pa ustrezna sredstva, ki nam bodo omogočila spremljati eh, investicije in pa njihovo učinkovitost. Nekaj pa me skrbi. Ena stvar, me skrbi in zato bi postavil vprašanje komisiji, namreč eh, zakaj so se tako odločili. EFSI je eh, instrument Evropske eh, investicijske banke in šlo je za investiranje v gospodarstvo. Sedaj pa komisija sama prevzela eh, to pristojnost. Verjetno ima za to dobre er, eh, argumente, ampak mene vseeno zanima, zakaj je prišlo do te spremembe v pristojnosti. Če me ne uspete eh, prepričati v nasprotno, še vedno mislim, da mora biti ta schema v rokah Evropske investicijske banke. In eh, potem je tu še eh, vprašanje, pristojnosti več. Eh, odborov eh, se ukvarja s tem vprašanjem, zato se jaz ne bi spuščal v vprašanje upravljanja. Ampak eh, to eh, vprašanje sem postavil komisiji, imam še nekaj pisnih, saj pričakujem zelo dolge razprave v naslednjih tednih. Gospa Višnjevska. Koleža. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Invest EU lahko postane učinkovit način spodbujanja investicij v državah članicah. Mogoče sredstvo nimamo ravno ogromno na razpolago, ampak eh, mogoče bo ta uh, eh, schema sprožila tudi več uh, finančne eh, vlagan in v tem primeru bo program uspešen. Seveda se moramo osredotočati na tiste vprašanja, ki so pomembna za nas. Seveda so to eh, podnebna vprašanja v prvi vrsti. Komisija predlaga, da se 50 odstotkov porabljenih sredstev eh, za infrastrukturo uporabi za to, da se dosežejo cilji evropske podnebne politike. Ta prak se mi zdi zelo visok in uh, jaz sem zaradi tega nekoliko zaskrbljena. Veliko je namreč odvisno od tega, kako bomo te eh, cilje oblikovali. Če jih bomo zožili, bi to lahko pomenilo naslednje. Prvič, Lahko bi se zgodilo, da nekatera sredstva ne bodo porabljena. In drugič, eh, lahko bi se eh, zgodilo, da sredstva ne bodo enakomerno porazdeljena po EU. Vemo, da so nekatere države članice bolj razvite kot druge, da so eh, že naredile več na področju preoblikovanja energentov. In zato bi predlagala, da k temu vprašanju pristopimo bolj široko. E, potem še nekaj. Seveda mora, se moramo prilagajati podnebnim spremembam, ampak upoštevati moramo tudi socialne stroške preoblikovanja gospodarstva. Ne vem, če poznate poročilo skupnega raziskovalnega centra, ki je bilo predstavljeno pred nekaj meseci. To poročilo govori o izzivih, s katerimi se srečujejo rodarske regije Evropske unije. To poročilo pravi, da bi zelo ambiciozna podnebna politika lahko pomenila, da bi tiste regije, ki so tradicionalno. Uh, Eh, ki so se tradicionalno ukvarjale z rodarjanjem in eh, predvsem premoga, eh, znašle v težavah, ker bi prišlo do izgube delovnih mest. Zato moramo upoštevati tudi ta vidik in moramo podpirati zlasti te regije. O teh rudarskih regijah, premogovniških revirjih se veliko govori, ampak zelo malo naredi gospod Belet ima prav, struktura upravljanja tega sklada bi morala uh, biti stvar, s katero se boste ukvarjala ek, uh, eh, odbora z ekon in uh, eh, budžet. Pa še nekaj je, o čemer se moramo pogovoriti. Predlog komisije ne omenja Evropske investicijske banke uh, kot vodilne na tem področju. Jaz mislim, da bi EIB morala biti glavna institucija odgovorna za porazdeljevanje teh sredstev in to iz treh razlogov. Prvič, Evropska investicijska banka ima ogromno izkušnjo na tem področju. Drugič, eh, mora izvajati evropsko politiko in tretjič, EIB eh, deluje v vseh državah članicah. Mene malo skrbi, da bo denar, ki je na razpolago, se porazdeljeval na nečisto pošten način, ampak treba je ta sredstva razdeliti tako, da se upoštevajo uh, Eh, potrebe regij in zato bi morala biti EIB eh, glavna na tem področju. Tudi sama banka ima svojo lastno ambiciozno podnebno politiko in zato mislim, ne bi eh, smeli imeti nobenega problema s tem, da bi EIB spet dodelili glavno vlogo na tem področju, gospod Ekel. Bom zelo kratek. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu. No, bom pa vse, bom pa vse prebral. Ne, eh, bom kratek, bom kratek, šalim se. Ne bom prebral dveh strani. Ivo, zahvaljujem se ti za to poročilo. Mislim, da je sedaj predlog boljši. Vendar pa je tu nekaj vprašanj, s katerimi se moramo ukvarjati in gospod Belec se dejansko z njimi ukvarja. Če si pogledate ta štiri okna, ki smo jih identificirali v predlogu InvestEU, eh, Eh, komisija predlaga, da se izvaja to klimatsko preverjanje samo v enem oknu. To je pa korak nazaj v primerjavi z EFSI-jem. Tam smo imeli širši okvir, kjer je to veljalo za vse naložbe. Čisto presenečen sem na tem, kar je predlagala komisija in to niti ni v skladu s tem, kar so uh, zagovarjali v času pogajanj za EFS. Ampak vesel sem, da eh, poročevalec predlaga, da se to dela za vsa štiri okna in seveda je to usmeritev, ki jo v celoti podpiramo. Pot, potem imamo eh, to eh, preverjanje, preverjanje, podnebno preverjanje, se pravi, investicije ne bi smele biti v nasprotju z cilji, ki smo jih postavili. Po drugi strani pa so tudi investicije, ki pomagajo dosegati te cilje. In zato s svojimi predlogi eh, gospod Belet izboljšuje predlog komisije, mi bomo dali svoje predloge sprememb, s katerimi bomo skušali predstaviti nekoliko više celje kot eh, poročevalec. Ta pa že eh, predlaga više celje kot komisije. No, verjetno bi bili vsi presenečeni, če mi tega ne bi naredili. Še ena pripomba. Vem, da eh, poročevalec razmišlja v skladu z našimi pristojnosti, ampak mislim, da moramo upoštevati tudi ta premik v investicijah. Iz javnega interesa se vedno bolj pomikamo k zasebno javnemu eh, partnerstvu. To je eh, trend, ki smo ga videli že pri EFSI-ju, ampak tu je nekaj, nekaj vprašanj, nekaj težav. Te investicije, te investicije namreč, kjer javni sektor prevzame tveganje, če se stvari zalomijo, potem vlada prevzame eh, škodo, če pa pride do dobička, pa zasebni partner prevzame dobiček. Eh, no, moramo poskrbeti, da se to ne bo nadaljevalo. O tem smo vedno govorili eh, v času EFSI-ja in še nekaj. Pri infrastrukturi je še vedno veliko področji, kjer je zelo težko najti zasebni interes za infrastrukturo. E, Recimo e, kolesarske steze. A bo kakšen zasebnik? Eh, investiral v kolesarske steze, saj ne prinašajo nobenega dobička. Je pa to v javnem interesu in mislim, da tega ne smemo izgubiti in obstaja nevarnost, da se take stvari izgubijo v tem prehodu k javno-zasebnim partnerstvom. In na to moramo paziti in mi bomo dali v tem duhu svojih predlogih sprememb, nasplošno pa podpiramo usmeritev poročevalca, samo to usmeritev bomo še uh, o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 Problem je, da eh, je v življenju podjetja treba gledati tako na dobiček kot na eh, podnebne spremembe, ampak kako najti pravo ravnotežje. Komisar Katajnen je govoril o tem, potem je tu še krožno gospodarstvo, podnebni cilji, pa kako pa vse to uskladiti. To vprašanje si danes postavljajo mnoga podjetja, zato sem zadovoljna, da mi danes o tem govorimo. Tu gre za evropske investicije, koalicije, torej za evropski instrument. Ti predloge se nam zdijo zelo pomembni, ampak kako naprej? Mislim, da bomo morali hitro ukrepati, kajti ne smemo si privoščiti, da bi spet čakali več let. Potem je tu še javno zdravstvo, to ni omenjeno na, na nizozemskem smo se okvarjali se, proble, eh, se problemom azbesta, veste, da se je odstranjeval azbest v teh zadnjih letih. 15 tisoč eh, ljudi na nizozemske je umrlo zaradi posledic odihavanja azbesta. Torej, želela bi, da se upošteva v tem predlogu tudi javno zdravstvo. In Eh, zato bi želela pozvati k koncu uporabe eh, azbesta in k večji uporabi solarnih elektrarn. Gospod Leinen. Hvala lepa. Tudi sam lahko pohvalim poročilo gospoda Beleta, ključne točke je omenil. Je pa moje vprašanje glede tega, če bi trajnostni test bil negativen, ali bodo potem izuzeli projekta iz programa ali je to samo nekakšna smernica, torej nekaj časa se ni potrebno držati. Mislim, da bi morali podpirati strateške projekte v industriji surovin. Pravimo, da se naj izogibamo CO2 pri betonu, jeklu, kemični industriji. To je tema za naslednja desetletja. In mislim, da bi morali tudi najti sredstva za to. Nadalje. V starem programu smo pogosto slišali kritične besede, da smo imeli spremljevalne učinke, torej da nimamo, no, nismo imeli novih projektov, ampak tiste, ki bi tako ali tako že bili izvedeni. Mislim, da bi komisija morala sedaj bolje razvrščati, kaj je resnično novo in ne samo podpirati tistih, ki bi se tako izvedli, sedaj pa se izvedejo zato, ker so novoli brezplačna sredstva. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Potem gospa Gugar, komisija, prosim. Thank you, Madam Chair. The Commission is following with great attention the... Hvala lepa. Komisija zelo pozorno spremlja mnenje, ki ga pripravlja vaš odbor glede programa InvestEU. Ne morem pokomentirati povišanja temeljnih ciljev, glede okoljskih ciljev začetnega finančnega okvira, kar se tiče povišice, ki jo predlaga poročvalec, kar se tiče trajnostne infrastrukture za program InvestEU, pa komisija meni, da bi povišanje na 35 odstotkov pomenilo veliki ziv, kajti ukrepi v treh drugih okencih, raziskave, inovacije, digitalizacija, socialna in še posebno eh, okence MSP, bi to imelo potem omejene možnosti za podporo okoljskim investicijam, bi to bilo, to bilo v okn to trajnostna infrastruktura. Kar se tiče metodologije za podnebno sledenje, pa bo komisija spostavila projektno skupino, delovno skupino na tem področju in bomo v naslednjem mesecu se lotili tega s partnerji, tako da bo metodologija resnično temeljila na mednarodnih standardih, pa tudi na metodologiji EIB, kar se tiče smernic komisije glede tega, pa smo si zabeležili, da odbor meni, da bi to moral biti delegirani akt. Gotovo bo to potem tudi del splošnih pogajanj. Kar se tiče vprašanj glede upravljanja programa in sprememb v primerjavi s trenutnim programom EFSI, EFSI ni bil pod EIB. EFSI je razvil EIB kot ekskluzivni partner in komisija se je odločila, da bi za InvestEU odprli jamstva tudi za druge partnerje, kot je IBRD, e naprimer ali Svet Evrope, Banka Sveta Evrope. Ti imajo izkušnje tudi, kar se tiče socialnih investicij in tudi, kar se tiče nacionalnih promocijskih bank. Razlog za to je, da želimo, da bi InvestEU bil prit vsem regijam. Želimo si, da bi bili še bolj regionalni, še bolj lokalni, kot je morda EFC v tem trenutku. Želimo podpirati manjše projekte, ki jih lahko pokrivajo tudi nacionalne banke in nenujno EIB. Torej, odprtje dostopa zajamstva pomeni, da bo torej komisija se morala usklajevati s predvsej partnerji. To so spremembe, ki jih predlagamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Belet, za povzetek, prosim. Much, uh... Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa kolegicam in kolegom za vaše prispevke. Ja, naj povzamem. Preverjanje trajnosti. Mislim, da to že imamo, da smo že dosegli dogovor glede tega, da želimo to imeti prek vseh štirih okenc, to je zelo pozitivno. Kot je gospod Fedele omenil, pa je dejstvo, da je to eden ključnih elementov novega instrumenta, da zmanjšamo birokracijo in da bodo MSP-ji to lažje uporabljali. To je ena najpomembnejših novosti te spremembe. Mislim, da se strinjamo glede tega. Obstajajo nekateri pomisleki, kar se tiče upravljanja. In komisija je ravno kar podala nekaj argumentov, zakaj so se odločili za drugačen pristop. O tem se lahko pogovorimo, sporočevalci esenci, ali so argumenti komisije dovolj, ali bi morali podati nekšne skupne predloge sprememb, kar se tiče upravljanja programa InvestEU. Seveda je to zelo pomembno vprašanje. Potem pa sem prisluhnil tudi temu, kar je dal kolega Gramatikakis, pa tudi to, temu, kar je dala gospa Višnjevska, kar se tiče socialne razsežnosti. Seveda, tudi to nam je blizu. To ni največje okence programa, ampak vseeno, strijem se s temi pomisleki, to si moramo gledati in gotovo bomo morali najti skupno podlago za to, da bomo izpostavili pomen teh elementov. Gospod Lajnen, element trajnostnega preverjanja, sprašal je, ali je to trd ali mehak kriterij. Strinjamo se, da to mora biti trd kriterij. Ne smemo dopustiti, da bi se zanemarjal, ko to ni potrebno. In da se kaj nadaljuje s projektom, seveda. To mora biti kriterij, ki se ga je ki ga je potrebno spoštovati. Ne sme to biti nekakšen mehak, ki se ga lahko zanemari. Mislim, da se glede tega lahko strinjamo med skupinami, da mora biti to kriterij, ki se ga spoštuje. Potem pa gospa Šrajer, kar se tiče azbesta in projekta zdravje, mislim, da bi to lahko bil projekt pod drugim okencem tega programa, tako da se veselim predloga gospe Šrajer, ki ga bo podala predlogu sprejembe. Hvala lepa in se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa vsem. 9. oktober ob 11. je rok za predloge sprememb, glasovanje v Envi pa bo 12. novembra. Tako, sedaj pa glasovanje. Upam da ste pripravili svoje glasovalne kartice. So the first vote is... Prvo glasovanje. Thank you. Okay, Tako, pripravljeni, torej, prvo glasovanje. Varovanje delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu. Najprej glasujemo o kompromisih 4 in 7. Kdo je za? proti, vzdržani zavrnjeno. Potem o vsakem predlogu spremembe, posebej predlog spremembe 25 in 10 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 28 in 11 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 26 za proti, vzdržani zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 1 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Prvek smo imeli 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani zavrnjeno kompromis. Dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kaj želite, prosim? Mikrofon. Here you Right. The compromise two, please. Kompromis dve. Želite preveriti? Ampak se zavedate, da so LS in SND eh, bili proti? Prav, bomo preverili. Kompromis dve. Glasujemo. And is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis tri. Za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9, ne 13, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 je bil umaknen. Kompromis 5 za, aha, ta je brezpredmeten. Prav, prav, prav. Predlog sklepa 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sklepa 22 za, opustite 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Končno glasovanje elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gospa Mela, beseda vaša. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da smo bili ravno kar priča karikaturi demokracije. Želim se predvsem zahvaliti tistim poslancem, ki so želeli spremljati to besedilo, ki je bilo komisijo odbora in ki je imelo uh, to nesrečo, da je imelo ime skupine ENF. In eh, treba je upoštevati delavce, ki uh, so izpostavljeni poklicnim tveganjem. To poročilo je padlo tretjič, samo zato, ker ga je predstavila naša skupina. Zaradi tega odbor Empel ne bo mogel dobiti našega mnenja. In če upoštevamo število tistih, ki so umrli zaradi raka kot poklicne bolezni, eh, vemo, da je to 6 milijonov eh, smrti v eh, petih letih. In to enostavno spregledamo. Nekatere kolege tega enostavno ne slišijo. In mogoče se tem eh, kolegom zdi, da so nekatere smrti manj vredne kot druge. Eh, Hvala lepa. Naslednje glasovanje pa je predlog za resolucijo o uporabi konoplje v zdravstvene namene. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprememba 51 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sprememba 57 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani sprejeto. 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani preverjamo. Glasujemo. Can I see the EPP, please? ELS, prosim. François? Odlično, hvala. Ja, sem že videla, hvala. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem imel 68 za, proti, vzdržani sprejeto. 69 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo kompromis 7, glasujemo. Dovolj ti zaupam. Konec glasovanja. Sprejeto. 74 za, proti, vzdržani sprejeto. 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 76 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 76, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 83 za, proti, vzdržani preverjamo. 83 za. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo ena za. Preverimo 84, dobro, preverjamo. Glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog sprememb je ena za, proti, vzdržani sprejeto, dve za, proti, vzdržani sprejeto, tri za, proti, vzdržani sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto, kompromis 10 za, proti, vzdržani, preverimo, 10 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto, predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrljeno, 14, Za. Proti. Preverjamo 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 18. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 12. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 13. 13 za, proti vzdržani, sprejeto 27 za, proti vzdržani, zavrnjeno 28 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejeto 31 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis 15 za, proti vzdržani, sprejeto predlog smembe 35 za, proti, vzdržani sprejeto. Končno glasovanje elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Mr. Linz, just in time. Gospod Linz, še ravno še pravčasno. Kaj ti sedaj? Pa Glasujemo o 14. zasedanju pogodbenic konvencije o biološki raznovrstnosti. COP 14. Um, amendment 12 in favor. 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. 22 za proti vzdržani zavrnjeno. 24 za proti vzdržani sprejeto. 25 za proti vzdržani sprejeto. 26 za proti vzdržani zavrnjeno. 27 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani zavrnjeno. 29. Prvi del za proti vzdržani preverjamo 29. Prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Drugi del za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani sprejeto. 31 za proti vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto. 32 za, proti vzdržani zavrnjeno. 33 za, proti vzdržani zavrnjeno. 34 za, proti vzdržani. Preverjamo 34, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, proti vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani sprejeto, 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 37 za, proti, vzdržani sprejeto, 38 za, proti, vzdržani sprejeto, 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 40 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani sprejeto, 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani. Preverjamo. 49 glasujemo. And it's closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani sprejeto. 51. 51 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno, 50 za, proti vzdržani sprejeto, 52 za, proti vzdržani zavrnjeno, 53 za, proti vzdržani zavrnjeno, 54 za, proti vzdržani zavrnjeno, 55 za, proti vzdržani sprejeto, 56 za, proti vzdržani sprejeto, 57 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem imel 2 za proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Disclosed. Konec glasovanja, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiri za, proti, vzdržani, zavrneno. Pet za, proti, vzdržani, zavrneno. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrneno vzdržani, sprejeto. Ena, oprostite, osem, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devet, za, proti, vzdržani, sprejeto. Deset, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst, za, proti, vzdržani, sprejeto. In končno glasovanje, elektronsko glasujemo. And it is closed, and it is wow. Konec glasovanja, wow.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 Imamo pa še eno točko na našem dnevnem redu. In sicer gre za mnenje glede preglednosti in trajnosti ocenevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Poročevalka je gospa Zomer. Besedo dobi takoj, po tem, ko bomo seveda malo vas umirili tukaj v dvorani. Help us, keep... Prosim, pomirite se. We are nearly there. No, skoraj nam je že uspelo. Pšt. Hvala lepa. Gospa Zomer, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Sedaj sem vas tudi razumela. Danes bomo razpravljali o predlogih sprememb v zvezi s um, pregledom osnovne eh, uredbe eh, o, oziroma uredbe o splošni živilski zakonodaji. Kratek rok je bil, pa vendarle smo dobili 539 um, predlogov sprememb, kar je veliko. Seveda pa vlada precejšnje zanimanje za to temo. Obžalovanja vredno je, da smo danes eh, dobili samo določeno različico predlogov sprememb in eh, tudi samo v angliščini. Eh, in sprašujem se, ali so kolegice in kolegi pravzaprav sploh že našli čas za preučitev teh predlogov sprememb. No, kakorkoli, jutri do pol ne bomo imeli prvi sestanek poročevalcev v senci. Sicer pa sem vesela in bi se rada tudi zahvalila uh, za to, da uh, Eh, so eh, kolegice in kolege sledili moji želji, da bi se držali predlogov Evropske komisije. Sicer do volitev ne bomo zaključili tega dosjeja. Sicer pa, kar se tiče vsaj moje politične skupine, eh, smo unesli nekaj predlogov sprememb v zvezi z označbo porekla za med. Eh, in prosila bi, da umaknete te predloge spremembe. Če bomo imeli v zvezi z to temo kakšen problem, potem moramo to obravnavati na drugih področjih, ne pa tu, ko govorimo o pregledu uredbe o splošne živilske zakonodaji. Sicer pa sem precej optimistična, kar se tiče predlogov sprememb. Mislim, da bomo lahko našli skupno mnenje. Želimo si eh, izboljšano preglednost, eh, kar se tiče eh, tvega ne komunikacije in kar se tiče ocene tveganja oziroma to je naš cilj. Kajti mislim, da bi bilo prav, da bi države članice tudi objavljale zapisnike. To bi bilo pomembno za nje in za nas. Potem gre tukaj tudi za imenovanje znanstvenikov znanstvene panele, tudi glede tega se strinjamo. Strinjamo se s predlogom Evropske komisije, kajti države članice naj bi imenovali lastne kandidate. In mi smo sicer proti temu predlogu Evropske komisije, kajti to je povezano z izredno upravno obremenitvijo. In to je, je povezano tudi z zelo visokimi stroški. Namreč, če bi uh, vseh 28 držav članic uh, moralo uvesti razpise za to, da bi našli kandidate za EFSO. In seveda bi moralo to potem pokrivati še vsa strokovna področja. To pomeni, da bi morali države članice še izmenjevati podatke med seboj in se to je predrago in preveč okorno in zato moramo najti drugo rešitev. Enako velja tudi za vprašanje strukture upravnega sveta EFSE. E, tudi tu bomo našli skupno pot. Unesla sem predlog spremembe. In sem tukaj povzela predloge nekaterih kolegic in kolegov. In Zato zahtevam, da bi Evropski parlament eh, bil zastopan za dvema predstavnikoma in za eh, dvema namestnikoma v tem upravnem svetu EPSE. E. To se mi zdi dobra ideja. Ko sem tukaj predstavila to poročilo, sem dejala, da nisem imela veliko časa za, za to poročilo in da bom verjetno kasneje dobila še kakšno zamisel in da bom unesla še nekaj predlogov sprememb do roka in to sem tudi storila. Seveda se moramo dogovoriti tudi o tem, koliko deležnikov oziroma koliko nevladnih eh, organizacij naj bi sedelo v upravnem svetu. V zvezi s tem smo prejeli številne predloge, ampak to bo tema sestanka poročevalcev v senci. Potem eh, študije pregleda. Videti je, da številni menite, da bi tudi parlamenti in države članice morale imeti možnost, da eh, dajo v izdelavo dodatne študije. Moram povedati, da me to načeloma ne moti, ampak mislim, da moramo v tem primeru poskrbeti za to, da bodo te odločitve v parlamentu in pa v svetu sprejete sa kvalificirano večino če bomo sprejeli preprosto večino oziroma enostavno večino, potem eh, se bodo izrazile številne eh, eh, želje po preverjanju študij in potem se postavlja vprašanje, ali ima smisel izvajati toliko študij in potem je tu še eno vprašanje, kdo bo to plačal. Kajti pri preverjalnih študijah. Um, je tako, da se vprašamo, kakšen smisel imajo, če imamo na voljo na tisoče študij, naprimer 70 študij v zvezi z glifozatom in postavlja se vprašanje, kaj, k čemu bi doprinesla še ena študija. Mislim, da bi se morali tukaj odločiti od primera do primera oziroma na podlagi posamičnega primera. Tukaj gre. Na, za načelo. načelno vprašanje, kdo lahko sploh zahteva preverjalno študijo. No, ali eh, to lahko zahtevajo tudi države članice in parlament, o tem lahko še razpravljamo. No, eh, potem bi rada omenila še en problem, eh, ki ga ne smemo zanemariti. Če bi vse možne inštitucije lahko zahtevale preverjalno študijo in to samo more biti za enostavno večino v parlamentu in svetu, potem bi to privedlo do močne politizacije postopka in eh, to bi postopek tudi po nepotrebnem podaljšalo. Mi pa se moramo eh, izogniti instrumentalizaciji eh, postopkov za odobritev. In eh, te se ne bi smele vleči oziroma trajati dlje kot eh, ti postopki za odobritev. Nekatere kolegice in kolegi so unesli predloge sprememb v zvezi z Arhuško konvencijo. Želijo, da se ta še naprej uporablja, kajti ta uraja dostop do informacij pri okoljskih zadevah. To so kolegice in kolegi že večkrat omenili, tudi takrat, ko sem predstavila svoje poročilo pred poletnim premorom. In potem je dokument neke nevladne eh, okoljske organizacije poskrbel za eh, razburjenje. Komisija pa je potem eh, zagotovila, da se vsega, Eh, eh, uporaba arhoške konvencije ne bo zmanjšala zaradi nove uredbe. Ker pa številni med vami menite, da je treba dodatno nujno pojasnilo, potem prosim, s tem ni nič narobe. To je spremljivo vprašati, se je samo treba, kje, v kateri del besedila bi bilo to primerno vključiti. Če pa bomo to storili, potem je treba tudi jasno uh, Eh, povedati, da, eh, eh, bi se, da, se mora, da moramo na drugih mestih omeniti tudi to, da se bo do druge zakonodaje še naprej uporabljale. Potem je tu še. Potem, naprimer, potem so tukaj še predloge sprememb, ki želijo določena črtanja, naprimer data explosivity rules. Kajti, če, in to se mi ne zdi spremljivo, če bi to črtali, potem uh, bi se lasniške pravice eh, še naprej uporabljajo. Eh, potem so tukaj še posvetovalni razgovori. Eh, obstaja predlog, da bi se posvetovali samo s člani EFSE in s tem nimam nobenega problema. Takrat, ko govorimo o tveganjih nekega proizvoda, mislim, da to ne more biti sporno. Ampak po drugi strani E, mislim, da gre objava vsega iz teh posvetovalnih pogovorov nekaj, kar gre predaleč in to bi zadevo e, naredilo absurdno. Kaj ti? E, tukaj gre za pripravljalna srečanja in Tukaj eh, gre eh, za to, da ugotovite, kako podate vlogo EFSI, eh, e zato da ne bo vaša vloga zavrnjena, ker ste pozabili kakšno malenkost. In če se bodo majhne srednje velika podjetja bala, da če se bodo z objavo teh pogovorov, Eh, sporočile njihove podjetniške ideje celemu svetu in sicer še preden je zaključen postopek o odobritvi potem eh, se eh, majhne srednje velika podjetja sploh ne bodo udeležile teh eh, pripravljalnih pogovorov in seveda to ne more biti v našem smislu, kajti majhne srednje velika podjetja so tista, ki zagotavljajo nova delovna mesta in mi jim ne želimo postavljati uvir. Če pa jim bomo postavljali uvire, potem bomo poskrbeli za to, da bodo utrpela konkurenčno, da bodo mm, Eh, druga podjetja imela pred njimi konkurenčno prednost. Zato predlagam, da, bi, eh, eh, da ne bi objavljali informacij o ulogi. V zvezi s tem imamo predloge sprememb v dveh skupinah. Torej, svoje mnenje sem povedala že pred poletnim premorom. Če gre za informacijske vsebine o teh pripravljalnih pogovorjih ali pa če gre za uloge in In če bi te informacije objavili že pred uh, objavo strokovnega mnenja, potem bi lahko s tem odprli vrata za piraterijo. In um, to bi ogrozilo inovacije. Iz, in, kajti iz študij in pa iz informacij o vlogi uh, lahko nekdo sklepa, za kakšen proizvod gre in pomislimo na to, da evropski postopki za odobritev eh, trajajo razmeroma dlje kot drugi eh, postopki drugot po svetu. In eh, potem ugotovimo, da bi lahko tretji v fazi sprejemanja oziroma dajanja odobritve dostopali do informacij do teh proizvodov in eh, to se imenuje piratstvo in sicer še preden bi bil postopek o podelitvi dovoljenja eh, zaključen in v tem primeru bi bil evropski proizvod mrtev, še preden bi ga sploh dobili in na ta način bi pač zapravili leta in to moramo imeti pred očmi. O svojem osnutku poročila sem se zato izrekla za to, da bi eh, trenutek objave eh, vloge in pa eh, pripravljanih informacij prilagodili drugim agencijam. Torej, vse to bi objavili šele takrat, ko bi EFSA objavila svoje znanstveno mnenje. Unesla sem torej nekaj novih predlogov sprememb, ko se jih boste ogledali, boste videli, da da eh, sem eh, se poskušala v njih odzvati na mnenje kolegic in kolegov. Ehm, zato bi sedaj predlagala, da bi informacije v času objave osnutka eh, strokovnega mnenja IFSE bila podlaga. Torej, najprej je potreben osnutek tega mnenja, potem sledi faza posvetovanja. In v tem obdobju imajo deležniki čas, eh, da se jih opozori na določene podatke, ki primankujajo in tako naprej. In po tej posvetovalni fazi bi eh, EFSA izdelala dokončno znanstveno stališče in bi ga tudi objavila. EFSA to že sedaj počnem, včasih, ampak ni k temu zavezana, ampak eh, takšna posvetovalna faza je eh, v določenih eh, primerjih vodila k temu, da je EFSA svoje končno znanstveno mnenje spremenila. Vsi smo za več preglednosti. Vprašanje pa je, kako bi to na najboljši način zagotovili. Ne smemo tvegati, Eh, to, da bi škodili našim evropskim podjetjem, zaradi tega, ker bi prezgodaj objavili informacije. Morda bi lahko postopali tako, da bi EFSA najprej um, zadeve preverila, potem bi izdelala začasno mnenje, eh, deležniki bi se lahko vse ogledali v času posvetovanja in šele potem, ko bi upoštevali to posvetovanje, bi EFSA izdelala dokončno mnenje. In, na ta, na, in morda bi se lahko dogovorili za takšen postopek. Toliko za danes z moje strani in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospa Zomar, za to predstavitev. Bili ste zelo izčrpni, sedaj pa poročevalci v senci. Najprej gospod Pavel Poc. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Seveda se zahvaljujem gospodi poročevalki za eh, to, da eh, si je pogledala ta eh, osnutek. Ali deluje za tolmačanjem? Da, dobro. Torej, tako, da bi ob koncu dobili več preglednosti in da bi imeli močnejši sistem <coughs> odobritev, tako, da bomo kos zunanjemu pritisku in tako da bomo lahko vse napake na enostaven način odpravili. Dovolite nekaj splošnih pripomp, ne bom se spuščal predloge sprememb. Torej, prvič, mi moramo eh, zagotoviti eh, to, da bodo neodvisni strokovnjaki pregledali zadeve, ne da bi za nas eh, prosili za dovoljenje, kajti to bi, to bi jim lahko tudi zavrnili in to pomeni, da bomo uporabili najboljše razpoložljivo eh, strokovno eh, znanje eh, pri oceni tveganja in na ta način bomo zagotovili tudi najboljše zdravstvene okoljske standarde. Seveda to pokriva številne vidike, ki so med seboj zelo različni. Obstaja razlika med zakonodajo, ki jo pokriva arhuški sporazum, kot je naprimer zakonodaja, ki se nanaša na gensko spremenjene organizme in pa druge stvari, ki niso povezane z emisijami in okoljem. In tukaj bi Arhuška konvencija lahko um, povzročala določeno uh, ja, um, pravno negotovost. Um, nič ne sme iti na stroške uh, uh, uh, varnosti. Na noben način ne bi smeli um, obrati tveganja na podla, um, pristopa na podlagi tveganja. Mislim, da potrebujemo proaktivno razkritje, tako da bomo javnosti razkrili ocene tveganja, hkrati pa bomo zaščitili vlagatelje, tako da, ne bodo, da ne bodo ukradli njihovih idej za komercialne namene. E, na nekaterih področjih, kjer je PPP, ni upravičevanja za to, da ne bi že v fazi ocene tveganja dobili dostopa do dokumentov, pa vendarle moramo zagotoviti, da ta nov sistem aktivnega razkritja ne bo uh, vodil k temu, da bi se poslabšali evropski proizvodi. To zlasti velja za novo hrano, kjer bi se lahko držali tega, kar predlaga uh, uh, poročevalka, da bi določene podatke uvedli ob začetku postopka. Eh, druge stvari pa, ko eh, EFSA objavi osnutek strokovnega mnenja in tako bi zagotovili dovolj časa za javno presojo. Torej upam, da bomo našli dobre, primerne kompromise glede teh stvari. Hvala lepa. Okay, Hvala lepa. Gospod Federle. Hvala lepa, gospa eh, poročevalka. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, torej, želel bi si nekaj več časa. Časa nimamo uh, veliko in zato moramo sedaj pohiteti. Jutri zjutraj bodo stekla pogajanja in zato mislim, da je treba imeti pred očmi to, da to delamo v trenutku, ko je EFSA pod določenim pritiskom, kajti teče nenehna razprava o glifosatu. O tem smo razpravljali nekajkrat eh, letos v parlamentu in dobro bi bilo, če bi lahko odložili to razpravo, sedaj, ko delamo na teh predpisih, tako da ne bo ta tema vesela nad delom EFSE. EFSA je zgodba uspeha Evropske unije kajti mi lahko zagotavljamo varno hrano, eh, proizvodno eh, eh, varne hrane za milijone ljudi. Ko sem bil mlad, ko sem šel v Španijo na počitnice, so nam najprej povedali, naj ne jemo jajc in piščancev, kajti lahko bi bili okuženi sa salmonelo. Zahvaljujoč EFSI in pa nekaterim drugim agencijam, lahko um, povsod po Evropski uniji jemo mehko kuhana jajca. Eh, torej, sedaj je zelo malo tvegano v zvezi s hramo, zahvaljujoč EFSI. To je treba imeti pred očmi. Torej, položaj glede varne hrane v Evropski uniji ni bil nikoliko boljši. Kajti eh, sedaj ljudje živijo bolj zdravo in eh, zato tudi živimo dlje. Seveda pa lahko še marsikaj postorimo in lahko izboljšamo preglednost in določiti moramo, kje bo tekla linija, kaj moramo biti eh, pregledno in kako bomo to predstavili javnosti. Ni v našem interesu, da bi eh, državljanom pridržali določene informacije v zvezi za varno hrano. Tukaj gre za sledeče. Včasih tečajo enkratne raziskave in če jih prezgodaj objavimo, Te raziskave lahko ukradijo drugi znanstveniki z drugih koncev sveta. In to bi pomenilo, da bi Evropska unija utrpela škodo in to bi pomenilo, da eh, bi si okrnili možnosti za inovacije na živilskem področju. Inovacija eh, upada na tem področju, eh, na področju živil v Evropski, potem bi se to lahko dolgoročno. Slabo odražalo. In pravzaprav bi lahko tisti, ki so eh, akteri tem, v tem sektorju, zapustili celino in to bi pomenilo izgubo za Evropsko unijo in jaz ne želim, da gremo v tej smeri. Zagotoviti moramo to, eh, da eh, se bomo odločili, koliko denarja želimo za EFSO. Zelo pomembna je neodvisnost raziskav. Zagotoviti moramo, da bomo ohranili zaupanje eh, državljanov v strokovno znanje EFSE, zato pa potrebujemo več sredstev. Ko sem si pogledal predlog sprememb, eh, sem dobil občutek, da bomo lahko nadaljevali na prijateljski način. Um, lahko se strinjam s poglavitnimi stališči, uh, eh, težav ne pričakujem. poskušati pa moramo razpravljati tako, da bomo temeljili na dejstvih. Kajti čim gre za varno hrano, eh, se razplantijo čustva. Želim si, da bi eh, temeljili na praktičnih postopkih. In želim se eh, jutrišnjega prvega sestanka poročevalcev v Senci. Hvala. Hvala lepa. Čeprav se bojim, da so vas zavajali, ko ste bili mladi glede Španije, kajti to bi lahko uh, negativno vplivalo na vaše delo v Evropskem parlamentu. Ampak sedaj je vse v redu, pravi gospod Poč. Um, gospod Federli, eh, gospa Hazekamp je naslednja. Eh, hvala lepa. Zahvaljujem se kolegici Zoma za njen uvod. položaj ni optimalen eh, zaradi tega, ker smo prejeli toliko predlogov sprememb. In eh, poročevalki Zomer, želim vse najboljše, kajti ona bo morala poiskati kompromise. Rada bi se osredotočila na dve točke. Torej, prva točka je preglednost eh, v primerjavi z tajnimi podatki. Treba zagotoviti tudi neodvisnost študij. treba je zagotoviti spoštovanje obstoječih predpisov. Nisem si še prebrala angliškega prevoda. Ampak občutek imam, da se sedaj omejujemo na eh, dostop do informacij se strani um, državljanov. Mislim, da smo kar e, e, e, dali prednost temu, da podatkov ne objavljamo in da nismo šli toliko na roko potrošnikom. Torej, treba. Torej, industrija oziroma komisija ščiti industrijo, ne pa okolja in potrošnikov. In jaz mislim, da, imamo, da imajo državljani pravico do zdravja, to velja za živali in za ljudi. In uh, mislim, da moramo dati na prvo mesto okolje, ne pa industrije kaj ti eh, zdravo telo, eh, zdravi duh v zdravem telesu, to izhaja tudi iz eh, pogodb in naloga Evropske komisije je, da zagotavlja to pravico in naloga Evropskega parlamenta je, da načelo pravice do zdravja vedno ohranja. Potem pa še nekaj, neodvisnost raziskav. Že v fazi odobritve je treba študije objaviti tako da lahko eh, drugi eh, znanstveniki in pa nevladne organizacije dostopajo do teh študij. Seveda bo morala potem eh, EFSA pregledati te strokovnjake v določenem postopku. Ne more biti tako, da je industrija odgovorna za študije varnosti. In sedaj, kar se tiče zaupnosti. Eh, tukaj potrebujemo neodvisne znanstvenike, ki opravljajo študije. Mislim, da bi lahko to besedilo še izboljšali. Kajti, radi bi se izognili škandalom, kot eh, je bil naprimer eh, glifozat in pa drugi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Hausling. Hausling. No, če pogledamo okrog sebe, imamo občutek, da bi že danes lahko imeli sestanek poročevalcev v senci, kajti pravzaprav smo tu samo poročevalci v senci. Mislim, da je treba nekaj jasno povedati in na to se je sklicevala tudi eh, komisija. Eh, torej, komisija se je sklicevala na eh, državljansko pobudo o glifozatu in seveda je njen namen, da bi okrepili preglednost in to je treba tudi upoštevati. In zato sem vesel, da se strinjamo glede ene stvari. Namreč, eh, kar se tiče Arhuške konvencije, eh, torej lepo je, da se strinjamo o tem, da moramo spoštovanje Arhuške agencije, eh, konvencije zagotoviti in v zvezi s tem ne bo predlogov sprememb. Torej, tudi mi zeleni smo vnesli številne predloge sprememb, želimo okrepiti preglednost. Naš problem je 39. člen. Kajti tukaj obstaja sum, da eh, bo eh, na koncu eh, manj odprtosti na mesto več. Zato moramo govoriti o tem členu. Kaj je na koncu, bomo razpravljali o tem, kaj so javni interesi, kaj, interes, kaj so interesi podjetij. V zvezi s tem bomo morali najti kompromis. Ampak mislim, da ni treba, da sedaj vzbudimo vtis, da so nam interesi podjetij vendarle čisto malo več pomembni. Torej, um, ne smemo sejati novega nezaupanja. E, če se bo to zgodilo, potem to ne bo zgodba o uspehu. Imamo visoka pričakovanja oziroma to je, e, nam je resnično pomembno. Torej, gre za trenutek objave, o tem je govorila že gospa Zoma. Mislim, da moramo razpravljati o tem, kdaj dobijo dostop do informacij tretji, eh, kajti ne morem sprejeti tega, da bi eh, javnost vključili šele ob koncu postopka. Zato res nimam razumevanja. Ni treba, da smo tako nezaupljivi do tistih, ki se udeležujejo razprave. Eh, torej, eh, to eh, ravno vključitev tretjih je včasih IFSO pripeljala dlje. Ne vem, zakaj bi bil to nujno problem. Mislim, da moramo prej vključiti javnost. In seveda se moramo pogovoriti o tem, kaj so poslovne tajnosti. Razumem to razpravo. Uh kajti ne more biti tako, da si lahko vsak te zadeve ogleda, vsak eh, tudi zunaj Evrope, ampak moramo najti kompromis, neko ravnotežje. In gospa Zomar, ehm, res moramo tukaj najti ravnotežje. In potem, kar se tiče EFSE same. Pozdravljam to, da bi sedaj v EFSI eh, sedela tudi dva predstavnika Evropskega parlamenta, v zvezi s tem se strinjamo. Ehm, Moramo pa še govoriti o imenovanju znanstvenikov. Tudi tu potrebujemo bolj pregleden postopek. Kajti, če v določenih znanstvenih pameljih eh, ne sedijo znanstveniki, ampak birokrati, potem to ne bo okrepilo zaupanja. Kajti, treba je že vedeti, eh, kakšno znanje ima nekdo, ki sedi v takšnem panelu. Potem preverjalne študije. Tudi o tej točki bomo morali intenzivno razpravljati. Rad bi spregovoril še o nečem, namreč o financiranju. Če eh, se morajo študije preverjati, potem eh, moramo govoriti tudi o denarju. Zakaj ne moramo ustanoviti sklada? V eh, tega bi vplačevala industrija, naprimer, in potem bi iz tega sklada financirali študije kajti mislim, da jih vse ne moramo tako dobro finančno opremiti, da bo eh, potem lahko izvajala eh, preverjalne študije. Mislim, da bi se morala tega udeležiti tudi industrija in zato mislim, da bi morali ustanoviti sklad in mislim, da bi lahko to javnosti tudi zelo dobro posredovali oziroma je razložiti. Eh, vnesli smo predlogo sprememb, o nekaterih točkah bom spregovoril tudi jutri na sestanku poročevalcev v Senci. Eh, torej, naš interes mora biti ta, da bomo ta dosje zaključili pred eh, eh, volitvami in to dolgujemo tudi državljanom. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa pet govornikov. Prosim, da niste predolgi, kajti nimamo veliko časa na voljo, kajti ob koncu bo dobila besedo še poročevalka, gospa Ajus. Muchas presidenta. Voy a tratar de ser <clears throat> muy... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Bom kratka in jedrnata. Najprej želim povedati, da se strinjam z vsemi predlogi gospe Somersove in želela bi povedati tudi, da so izkušnje doslej pokazale, da je ta uredba zahtevala celovitejši pristop in bolj podroben pregled ne gre samo za eh, transparentnost. Eh, zato sem tudi dala eh, štiri predloge sprememb, eh, čeprav ne, niso sestavni del sprememb, ki jih eh, predlaga komisija. Najprej menim, da potrebujemo skupni postopek Nismo imeli kriz, naprimer, za e-koli, eh, ampak to je pravi čas, da oblikujemo harmoniziran postopek in enotna ukrepe za vse države članice. Potem želimo tudi eh, okrepiti sistem zgodnega opozarjanja. Tukaj ne gre za standardne operativne postopke, ki niso vedno učinkoviti. Prav tako moramo bolj natančno opredeliti naloge EFSE. EFSA ima veliko nalog, ki niso vse povezane na, va, e, z varno hrano. Recimo bolezni rastlin. Eh, bolezni rastlin ne vplivajo vedno direktno na zdravje ljudi, ampak vseeno obstajajo. Eh, in z njimi se EFSA ukvarja in mislim, da EFSA ne bi smela svojih sredstev uporabljati za uh, eh, rastli, uh, za vprašanje za zdravje rastlin. afriška prašičja kuga ne vpliva na varno hrano. Španski proizvajalci so zelo zaskrbljeni, ker EFSA organizira konferenco o afriški prašiči kugi in bojijo se, da bodo sedaj potrošniki zmedeni in da bodo mislili, da je izbruh afriške prašičje kuge nevarna za zdravje ljudi in da bo posledično padla potrošnja prašičjega mesa. Potem je tu še vprašanje največjih eh, eh, ravni vsebno, vsebnosti rez, rezidov. Mislim, da moramo biti rigorozni, ne smemo pa ustvarjati panike, takrat, ko gre za vprašanja, ki ne vplivajo direktno na zdravje ljudi. In mislim, da ima EFSA preveč nalog in mislim, da moramo EFSI odvzeti tiste področja, ki niso neposredno povezana z varno eh, hrano. Hvala lepa, ma, eh, gospa Delej. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz eh, se zahvaljujem kolegici Zomarjevi za opravljeno delo. Naši sodržavljani se vedno bolj sprašujejo o vsebini svojih krožnikov in naša naloga je, da jim zagotovimo, da so vs, e, vsa navodila in vse informacije jasne e, in relevantne. Evropa ima najbolj razvite e, nadzorne postopke na svetu, na fitosanitarnem področju in mislim, da je to dobro, da si lahko čestitamo. Vendar pa bi želela izpostaviti eno nepravilnost, kako lahko uvažamo iz tretjih držav proizvode, ki ne spoštujejo naših standardov, istih standardov, ki jih mi spoštujemo, tako na okoljskem kot na prehramnem področju. In zato sem v tem smislu vložila tudi predlog sprememb. Predlagam nam reč, da tiste tretje države, ki z nami podpišajo trgovinske sporazume, spoštujejo tudi evropske eh, standarde na področju varne hrane in okolja. Kaj ti želimo zagotoviti boljše zdravje naših eh, sodržavljanov in zato želim, da na vseh področjih velja, eh, eh pref, eh, eh, velja preferenca eh, proiz, za proizvode skupnosti. Hvala lepa. Hvala lepa eh, poročevalki, ki je prejela predlogo spremembo v izvornem jeziku. To je tema, ki sproža velik interes. Rad bi opozoril na en vidik ki bo eh, morda lahko eh, privedel do negativnih posledic. Eh, spregovoril bom o nekaterih kategorijah proizvodov, ki so v trgovini že desetletja in ti proizvode niso nikoli poskrbeli za negativne posledice in nikoli ni bila pod vprašanjem varnost teh proizvodov. Tukaj gre za antrakinone in ne razumemo, kako lahko gre EFSA v tej smeri in želi to uh, uh, odstraniti iz trga. Kako je lahko EFSA sprejela uh, to mnenje, ki ne temeli na molekulah, ampak je upoštevala podobne sintetične molekole in potem je iz tega sklepala na naravne molekole. In to je postopek, ki je nespremljiv, kajti na ta način bomo eh, odstranili iz trgovine določene snovi, ki so prisotne v naravi in ki se uporabljajo že desetletja. In v zvezi s tem sem unesel nekaj predlogov sprememb, da bi zagotovi, zagotovil, da se takšne stvari ne bodo dogajale. Potem bi rad omenil še en vidik, preglednost in pa panele. V zvezi s tem sem unesel predloge sprememb in upam, da jih bo poročevalka upoštevala. Hvala lepa. Thank you very much. Uh, Madame uh, Schreier-Pyrick. Gospa Schreier-Pyrick. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sem uh, poročevalka v Sencu za uh, odbor Agri. Podpiram gospo Somersevo in dejansko gre za prihodnost uh, Eh, gospodarstva v Evropski uniji. Eh, preglednost, transparentnost mora biti spoštovana in pa proporcionalna. Mogoče o tem ne govorimo dovolj. Vsa sektor eh, se ne zaveda vseh tvegan in slabo pozna zakonodajo. Obstajajo tudi ekstremistične skupine, ki se otegnejo polastiti tega dosjeja. Evropa je inovativna, vendar pa je preveč birokracije in eh, bojim se, da bi preveč na široko odprli vrata državam, kot so Kitajska in druge. In to bi bilo eh, hudo in bi imelo hude posledice. Eh, kar pa zadeva strožja pravila za transparentnost, mislim, da moramo upoštevati tudi druga tveganja. Tu morajo biti pozorne tako nacionalni organi, kakor tudi institucije. V Belgiji na nizozemskem se je izkazalo, da je sporočanje o tveganjih še premalo harmonizirano in da države ne spoštujejo vedno evropskih pravil in komisija mora paziti na to e, in e, mora upozoriti države članice na pravilno obveščanje. Obstaja tudi dovolj študij eh, na tem področju in eh, oblasti lahko tudi predvidijo, kakšni bodo rezultati znanstvenih študij. Včasih eh, obstaja tveganje, da bodo eh, konkurenti eh, dobili v roke občutljive informacije in to bi seveda imelo posledice za konkurenčnost. 38. člen, prva točka uredbe. 287, eh, bi lahko bil nekoliko bolje strukturiran. Eh, in eh, treba je poštovati, oziroma treba je zagotoviti tudi publikacije in pa upoštevati znanstvene raziskave, ker pa zadeva majhna in srednja podjetja podjetja, moramo upoštevati tudi njihove interese, kajti majhna in srednja podjetja morajo imeti možnost vlagati, eh, vlagati prošnje. In eh, to se mi zdi, da je pomemben element, ki ga do sedaj nismo v dovoljni meri upoštevali. Hvala lepa, gospa Grling. Hvala lepa. Imam vprašanje za poročevalko. V svojem prvem poročilu je zelo jasno govorila o tem, da ni dovolj ocen učinka. In potem eh, sem prebrala to poročilo in razmišljala o eh, tem, da bi vložila eh, predloge sprememb, ampak sem prišla do zaključka, da bi to bilo mogoče nesorazmerno, kajti v bistvu gre za nekontroverzne predloge komisiji. In mislim, da je komisija da je tudi poročevalka dala precej dobrih predlogov. Veliko eh, kolegov eh, je natančno preučilo določene predloge sprememb, ampak predlog o, eh, predlog o transparentnosti bi zelo spremenil naše stališče. Sprašujem se, kaj misli poročevalke. Ali si na, naj ta sektor natančneje pogledamo in zahtevamo vsaj za ta sektor oceno učinka, kajti sicer bi bilo mogoče napak stvari preveč spreminjati. Zlasti, če želimo uh, zaščititi majhna in srednja podjetja v Evropi, velika podjetja se bojo vedno znašla, ampak eh, če resno mislimo, ko govorimo, da bomo iskali tista fitofarmacijska sredstva, ki najmanj škodljivo vplivajo na okolje, uh, Eh, tega ne bomo mogli narediti, če ne bomo upoštevali pravil eh, intelektualne las, eh, lasnine in zato moramo natančno oceniti uložene predloge sprememb. Hvala lepa, če ni nikogar drugega, potem bom dala besedo gospodu Skenolu iz komisije. Hvala lepa, gospa predsedojoča, zahvaljujem se tudi poročeval ki in poročevalcem v uh, senci in vsem poslancem in poslankam, ki so se ukvarjali s tem predlogom. Komisija se zaveda, da gre za nujno zadevo. Eh, pripravili smo to besedilo v krajšem času, kot smo si želeli, ampak okoliščine so bile pač take. In sprejeta je bila odločitev, eh, da odločno ukrepamo in tako nismo imeli tega luksusa, da bi eh, si lahko privoščili eh, oceno učinka, torej zaradi pomankanja časa. Vendar pa ta predlog vseeno eh, omogoča, da te ocene učinka ni v tem konkretnem primeru. No, eh, jutri bo sestanek eh, poročevalcev v senci, ampak. Eh, vaše delo se odraža tudi v svetu. Avstrijsko predsedstvo eh, odlično dela, eh, vodi pogajanja z drugimi državami, članicami in veliko napredka je bilo doseženega. Vem, da je mm, precej podobnosti med težkimi vprašanji v tej skupini in v delovni skupini v svetu. Na kratko naj povem, zakaj gre. Kar precej se je pogovarjalo o sporočanju tveganj in o tem, da je treba več informacij o tem, kako države članice glasujejo za specifične predloge. Komisija se čisto namenoma ni spuščala v to, ampak naj vas ponovno spomnim. Imamo eh, predlage, eh, predloge, predloge, sveta in parlamenta, ki so v uh, okviru komitologije in katerih namen je zagotoviti večjo transparentnost. No, kar pa zadeva sporočanje o tveganjih, eh, zavedamo se, to je ključni element celotne strategije analize tvegan. In eh, to vprašanje je vključeno tudi v postopek uh, ocenjanja in obladovanja tvegan. In zavedamo se in priznavamo, da obstaja precej možnosti za izboljšave. To smo tudi priznali. Edno še nekaj, eh, naj se odzovem na to, kar je bilo rečeno. Eh, po, mislim, da bi lahko veliko naredili na področju sporočanja o, tve, eh, o tveganjih, kajti potrošniki ne marajo dobivati nasprotujoča si sporočila o tem, kaj se dogaja ob določenih nevarnostih. Nekateri ste omenili tveganje v zvezi z imenovanjem, imenovanjem strokovnjakov v panele. No, e-, e-, EFSA mora zagotoviti dovolj ekspertize, dovolj znanstvenih izsledkov. In taki znanstveni izsledki so na voljo v institucijah držav članic, ampak te ne rade eh, pošljajo svoje strokovnjake. In to je mogoče eh, rešiti na dva načine, da te strokovnjake bolje plačamo in tudi njihove delodajalce in da tudi zahtevamo od držav članic, da EFSI ponudijo svoje strokovnjake, da bi tako imela ta eh, en eh, večji eh, znanstveni kapital. Ampak eh, direktor eh, EFSE in EFSA kot taka bo še naprej igrala zelo pomembno vlogo pri eh, določanju razkorakov in praznin, eh, ki obstajajo na tem področju med državami članicami. Ker pa zadeva upravni odbor, naj podarim, točno za to gre. Eh, od, odbor je tam zato, da upravlja EFSO. Ta odbor se ne ukvarja z vrednotenjem in oceno tvegan. To je funkcionalni sestanek, kjer se pogovarjamo o proračunskih vprašanjih, strateških vprašanjih ne, ukvarja pa se e, upravni odbor z e, oceno tvegan. Naj vam zagotovim in vas pomerim, predlagane nove strukture se ne bodo smele umešavati v neodvisnost znanstvenih panelov. Kar pa zadeva ta model, ki smo ga izbrali. To je model, ki se uporablja za vse agencije. EFSA je izjema pri tem pravilu v obstoječi strukturi in sedaj predlagamo, da jo nekako uskladimo z drugimi evropskimi agencijami. Kar pa zadeva te verifikacijske študije, preverjanja. Eh, načrtujemo iz, samo izjemne take študije. Od 7 tisoč jih je bilo samo 7 eh, takih, ki so bile sporne. In s tem mislim, ali da je prišlo do razlik pri sprejemljivosti eh, ocen tvegan na ravni držav članek. Ampak pri, tudi teh sedmih so našli rešitev brez večjih težav. E, in torej te verifikacijske študije, ta preverjena se ne bodo redno uporabljala. Potem želimo tudi zagotoviti, da EFSA ne bo sprejemala pozitivnih ocen tveganja v neki eh, tehnologiji, razen če ne bo šlo za vprašanje varnosti. Ampak tudi takrat, ko bodo pa državljani eh, zahtevali dodatna zagotovila, pa se bo lotila tudi teh nalog. Te, te strahove bo treba predstaviti tako v parlamentu, komisiji in eh, na ravni sveta. Ajte, to so stvari, ki zadevajo vse države članice. Predvsej vas eh, skrbijo tiste določbe, ki govorijo o varovanju podatkov in o dostopu do dokumentov. Naj vam zagotovim, v našem predlogu ni nečesar, kar bi kakorkoli ogrozilo oziroma oslabilo obstoječe eh, do, eh, določbe, ki urejejo dostop do dokumentov in pa varstvo osebnih podatkov. V septembra smo imeli sestanek v eh, luči dokumenta, ki ga je razpečal Client Earth. In potem smo tudi dobili eh, potrdilo iz eh, odpravnih strokovnjakov, da smo ravnali prav. No, 39. člen je bil umenjen, pa še 41. člen je kandidat v tem kontekstu. Torej, če imate pomisleke, s tem bomo to natančno še eno preučili. Ampak eh, moramo pa ziti, da ne bomo v ta predlog zanesli virusa se pravi nečesa, kar ne bi smelo biti v tem predlogu. In to pomeni, da se bomo o tem z vami morali še pogovarjati. Potem je tu še eno vprašanje, ki se večkrat pojavlja. E, vprašanje konkurenčnosti MSP-jo v e, komisiji e, in v našem direktoratu smo odločeni, eh, zavarovati konkurenčnost naftnih indos, eh, industrij in pa zagotoviti varno hrano. In to se ne izključuje. In en od adutov je ravno dobro ime po celem svetu naše varne hrane. In zato imamo še vedno trgovinski presežek na področju kmetijskih proizvodov. Po celem svetu ljudje zaupajo v eh, varnost in pa kakovost naše hrane. Pred nedavnim sem bil sam na seminarju, kjer smo se med drugim pogovarjali tudi o eh, pod, podatkih, eh, ki se nanašajo na smrti zaradi bolezni, ki jih povzroča hrana. 400 tisoč jih je po svetu, v Evropi jih pa praktično ni. To sploh ni vprašanje, zato ker je naša hranja eh, tako zdrava. Torej, eh, po celi EU, po vseh institucijah se upravlja ogromno dela in vsi smo odločeni, da ohranimo našo varno hrano. Vendar pa mislimo, da tega ne ogrožajo določbe o razpoložljivosti študij. Mislim, da je to vprašanje, o katerem veliko krat govorimo z vami in druge. Komisija je odločala, da da študije na razpolago od trenutka, ko prositelj eh, predloži svoj eh, dosje. Eh, prosim vas, da počasi zaključite svoj povzetek, zato ker bomo končali se sestankom, povdala še besedo poročevalci. Zaključil bom s eno pomembno pripombo. Prepričani smo, da so določbe, ki se nanašajo na varovanje podatkov, zlasti pozitivna lista, omogočajo podjetjem, da zaščitijo svoje trgovinske interese, pravice intelektualne rastline in pa pravice do izključnosti podatkov in eh, mislimo, da bo naš predlog izboljšal transparentnost, izboljšal tudi zaupanje naših državljanov in pa izboljšal tudi kredibilnost našega celotnega sistema varne hrane, kar bo vse zelo pozitivno vplivalo na našo konkurenčnost. Hvala lepa, gospa Somer. Eno minuto. Ich kann es auch kurz machen, nicht bezieh. Lepa, kratko. Tukaj se navezujem na to, da ni bilo presoje vplivov. Hozen, ki je to omenil, pa tudi predstavnik komisije. Komisija pravi, da bi to bil luksus in zato smo se odrekli. Temu to se mi zdi pa neverjetno. Komisija je pravzaprav zavezana, da izvaja pri svoje vplivo. To ima opravka z boljšo zakonodajo. In kolikor vem, se je komisija celo sama zavezala temu. In ja, gospod Grling, najraje bi vročina predlog smembe, da bi ta celoten sotek zavrnila, ker manjka pri svojo vplivo. Ampak seveda, saj je bilo že predvidljivo, da večine za to ne bo. Da je komisija tako pozno, da je ta predlog pred volitvami, ko smo si že predvideli na bojo, seveda, pa se želimo s tem ukvarjati, ker je to tema, ki se lahko prodaja javnosti. Edini razlog, zakaj tega predloga spremembe nisem podala za zavrnitev. Ja, čeprav mislim, da to ni prav, kar je komisija naredila. O tem bomo še govorili na sestankih pročevalcev v Senci. Še enega doseja se spomnim, ko je komisija dobila tudi delo še za leta, pa potem to ni bilo urejeno. Lahko bi se zgodilo, da bi to, kaj tudi to bilo to. Upam, da ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Sestanek je končan. Naslednji sestanek je 10. oktobra. Hvala lepa tolmačem.